Zato, gospod Keli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Digitalni svet ponuja državljanom odlične možnosti, tako v prostem času, kakor eh, tudi pri delu. In eh, tudi v mojem volilnem okrožju se vzpostavljajo eh, digitalna središča in to je odlična priložnost za ljudi, da delajo od doma. Pomembne pa so tudi hitre brezžične povezave. In tudi to je eden izmed vidikov, ki je pomemben za delo doma. Na ta način privrčuješ čas, eh, ki ga sicer zapraviš eh, na poti na delo. Poleg tega pa lahko s tem znižamo tudi izpuste oglikovega dioksida. Vendar pa ne smemo pozabiti tudi na negativne vidike. Ljudje lahko imajo psihološke težave in eh, to točko si je potrebno ogledati v skladu z priporočili OECD. Hkrati pa je pomembna tudi. Hkrati pa je pomembno tudi, da posvetimo pozornost razvoju ustreznih veščin, eh, kajti veliko je prostih delovnih mest v Evropi, eh, ki jih ne moremo zasesti, ker nimamo ustreznih IT veščin. Hvala lepa, gospa Leta Omarke, za minuto. 134. E e Foi aprovada a lei. Ko je bil eh, sprejet eh, zakon v zvezi z železnicami v Belgiji, eh, so takrat kmetovalci imeli strah, da bi jim vzeli zemljo, da bodo ljudje izgubili delo. Krožile so govorice, tudi glede jajc in omlet, ki se izdelujejo iz teh jajc. Verjetno to sedaj ne bo tako, kot je bila včasih industrijska revolucija, ampak stvari so take, eh, da so eh, spremembe zelo hitre in da nimajo meja. Eh, to zahteva od vseh nas veliko več, kar zadeva nove veščine, Eh, družba eh, mora bistveno bolj pozorno gledati, kaj se dogaja na socialnem področju. To zadeva celotno življenje, to zadeva delo, pa tudi osebne odnose. Eh, nikogar ne smemo izključiti, vse skupaj mora biti demokratično in eh, vse koristi morajo biti pravično razdeljene. In da se bo to zgodilo, potrebujemo pravo sodelovanje med socialnimi politikami in digitalnim svetom eh, kot da bi bila to eh, skladba, torej Mozartova sonata za štiri roke. Hvala, gospod Tank, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kmalo bomo priča zgodovinskemu dogodku. Komisija bo predstavila trigitalno strategijo prihodni teden. Torej bi lahko leto 2020 bilo leto digitalne revolucije. E, moramo se odločiti, kaj pomeni digitalno dostojanstvo. Ali bomo dovolili podjetjem, da vdirajo v naša zasebna življenja, da krojijo oglase in jih prilagajajo eh, našemu brskanju na spletu. Google je prisoten v 70 odstotkih vseh eh, osnovnih šol. Ali želimo dovoliti Googlu, da določa učenje naših otrok ali pa želimo uporabljati eh, Google kot orodje pri učenju? Odločiti se moramo, kako bomo vzpodbujali evropski način življenja v digitalnem obdobju. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo eh, komisiji. Komisar Schmit, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Prisluhnil sem vaši razpravi in ugotovil sem, da se v veliki meri strinjamo, kar zadeva potrebo po razvoju digitalnega gospodarstva, kajti nobene prave alternative ni za Evropo. Hkrati pa je potrebno veliko pozornosti posvečati različnim vidikom, različnim tveganjem, ki jih prinaša to novo gospodarstvo. Tukaj gre za socialne posledice, za socialno zaščito, socialno varstvo, za tveganje, da bi nekaj podjetij nadziralo naše podatke. Po eni strani gre za uspodbujanje digitalnega gospodarstva, po drugi strani pa je potrebno zagotoviti pravice, socialno varstvo in varstvo osebnih podatkov. Ne moremo preprosto slediti tehnološkemu razvoju, ampak ga moramo upravljati. Potem, ko sem prisluhnil vaši razpravi, sem ugotovil, da je bila ta razprava poziv komisiji, da si prizadeva na obeh področjih, ki sem jo omenil. Po eni strani bomo predstavili digitalno agendo, hkrati pa bomo po drugi strani pričeli z delom na področju zagotavljanja človekovih pravic in pa varstva osebnih podatkov. Evropska komisija bo pripravila konferenco o delu na digitalnih platformah in upam, da bo parlament pri tem sodeloval. Prepričan sem, da bo parlament sodeloval. Kaj ti? Evropski model digitalne tehnologije mora biti vzgled. Eh, takšen vzgled smo že dali z zakonodajo za varstvo osebnih podatkov. Lahko pa zagotovimo podoben vzgled eh, tudi na področju socialnega varstva, socialnih pravic. Eh, namreč spodbujati moramo digitalno gospodarstvo, hkrati pa poskrbeti, da bo služilo vsem. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo svetu. Državna sekretarka, gospa Brnjac, beseda je vaša. Spoštovani poslanci, dame in gospodje, enakopravnost na trgu delovne sile, vloga socialnih partnerjev, eh, izboljšanje varstva delavcev in zdravja delavcev. Vse to so teme, ki so bile večkrat naštete v resolucijah parlamentov, v zaključkih eh, sveta in v dokumentih, ki smo jih sprejeli skupaj. Prepričana sem, da je Evropska unija na pravi poti kar nam manjka, pa je ustrezna strategija eh, za razvoj eh, digitalnega gospodarstva. Ampak koliko razumem, bo komisija k malu pripravila takšen predlog. Veselim se že predloga komisije in prepričana sem, da bomo imeli še naprej eh, dobro in plodno razpravo z Evropskim parlamentom na to zelo pomembno temo. Hvala lepa za vašo pozornost. Um, Hvala lepa, s tem je razprava zaključena in smo pri naslednji točki na dnevnem redu. Gre za strategijo za enakopravnost spolov in za izjavo komisije. Naj vas spomnim, da lahko uh, uporabite modri karton ali pa se prijavite k prosti razpravi in sicer na elektronski način in pa na tradicionalni način. In sedaj dajem besedo kar komisiji. Komisarka Dali, beseda je vaša. Spoštovani poslanci, najlepša hvala, da ste strategijo za enakopravnost spolov uvrstili na današnji dnevni red. V prvih mesecih od pričetka mandata nove komisije sem se uspela sestati številnimi poslanci in vse izmenjave mnen so pokazale, da nas vse skupaj čaka veliko dela na tem področju. Hvaležna sem za podporo, ki ste mi jo izkazali meni in pa tej komisiji. Ob številnih priložnostih. Evropska unija in njeni državljani potrebujejo vašo podporo zato, da bi zagotovili enakopravnost moških in ženskih in žensk. Enakopravnost spolov je eden izmed temeljev Evropske unije eno izmed temeljnih načel in Evropska unija še ni eh, dosegla svojih ciljev na področju enakopravnosti spolov. Ženske še zmeraj prejemajo nižjo plačo. Ena od treh žensk v Evropi je žrtev eh, spolnega eh, nasilja. Eh, ali pa eh, nasilja v družini in to je na milijone žensk in eh, tega enostavno ne moremo sprejeti. Predsednica von der Leyen, podpredsednica in podpredsednica Jurova me podpirata, ravno tako pa tudi celoten kolegi komisije. Enakopravnost spolov je ključna tema te komisije in zato bomo predstavili tudi strategijo za enakopravnost spolov. Sprejem te strategije je predviden na Mednarodni dan žena v začetku marca. Šlo bo za politično podporo enakopravnosti spolov in za sistematično prizadevanje za enakopravnost spolov v Evropski uniji in drugi. Prizadevamo si za ambiciozno strategijo. In Želimo se boriti proti gibanju, eh, ki eh, zavira eh, spoštovanje pravic žensk in pa razvoj enakopravnosti spolov. To je gibanje, ki je nastalo pred nedavnim v Evropi. Imeli smo široke posvete o novi strategiji, imeli smo tudi javni posvet in prejeli smo več kot 1300 odgovorjev. Enakopravnost spolov je horizontalna tema in ta strategija bo ukrepila dvojni pristop Evropske komisije k uvajanju enakopravnosti spolov vse politike in k usklajevanju teh politik z drugimi politikami. Perspektivo spolov je potrebno vključiti vsa politična področja Evropske unije. Kar zadeva samo vsebino, nameravamo predstaviti pozitivno in v prihodnost usmerjeno strategijo za prihodnost Evrope. Evrope, v kateri bomo spoštovali vse moške in ženske, fantke in deklice. V tej Evropi ne sme biti nasilja in stereotipov. Vsi moramo imeti priložnost, eh, da svobodno živimo in da smo uspešni na trgu delovne sile. Hkrati pa moramo biti enakopravno udeleženi v različnih sektorjih. V tej strategiji bodo točke, eh, ki bodo namenjene izkoreninjanju stereotipov in zagotavljanju enakopravnosti spolov. Šlo bo za politične smernice, za opolnimočanje žensk, za premustitev vrzeli v osebnem dohodku moških in žensk. Želimo zagotoviti boljše ravnotežje spolov v upravnih odborih eh, podjetij. Poleg tega želimo zagotoviti boljšo povezavo poklicnega in družinskega življenja. Boriti se želimo proti nasilju nad ženskami. Poleg tega prioriteta ostaja pristop celotne Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Če bo blokada v eh, svetu obstajala še naprej, kljub eh, našim skupnim prizadevanjem, bomo skušali ukrepiti direktivo namenjeno žrtvam eh, in pa eh, skušali bomo uvrstiti nasilje nad ženskami med eh, kazniva dejanja v Evropski uniji. Poleg tega bomo obravnavali tudi nasilje na spletu in uh, se borili za enakopravnost spolov uh, v digitalnem gospodarstvu, predvsem pri razvoju umetne inteligence. Imeli bomo širok posvetovalni postopek. In eh, rezultate nameravamo objaviti eh, do konca leta in sicer gre za zavezujoča načela preglednosti. Vem, da je to velik izziv in želim uravnotežen pristop k temu. Pri tem pa želim upoštevati interese delodajalcev, delojamalcev, pa tudi nacionalnih pristojnih organov. Veselim se že vaših mnen in pa razprave z vami. Resnično upam, da bom imela vašo podporo pri zagotavljanju napredka na področju enakopravnosti spolov v Evropi in v svetu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu skupine ELS za minuto in pol gospa Franzen. Eh, hvala, gospa predsednica. Gospa komisarka. Najprej se zahvaljujem celotni komisiji za to, eh, da je tema enakosti spolov eh, postavljena na agendo. In sicer je to ena temeljnih vrednot, na katerih eh, temeli EU. In sicer ehm, vredno 67 na kazalniku spolov kažejo napredek, vendar pa potrebujemo še več napredka, kaj ti talenti žensk so pogosto krat neizkoriščeni in potrebujemo vseobsežno strategijo in sicer eh, ustvarjanje možnosti za ženske, potem vključevanje žensk v hitro spreminjajočem se svetu, tu mislimo na um, podnebne spremembe, digitalizacijo in migracijo in hkrati pa je treba eh, pripraviti in upoštevati nove platforme. Hkrati pa uh, mora moramo uh, misliti vedno tudi na šibkejšo pozicijo žensk. Uh, navezati moramo na uh, strategijo, ki želi enako spolov v prihodnosti zato je potrebno zapolniti tudi vrzel pri manjšem plačilu in manjših pokojninah. Ženske morajo v večji meri postati podjetnice, premagati moramo eh, predsotke, ki se navezujejo na spol in zlasti moramo eh, poskrbeti za eh, uravnotešenost med delom in družino. Eh, Eh, ženske morajo dobiti možnosti, eh, ki si jih zaslužijo eh, in to mora biti tudi socialno bolj atraktivno. Hvala. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov dobi besedo gospa Neuchl. Presrčna hvala, spoštovana gospa komisarka Dali. Eh, smo z vami, ko gre za pravi napredek za zagotavljanje enakosti spolov v Evropi. Eh, no, eh, ženske niso slabše, ampak se jih slabi, slabijo jih sistemi, pravila, tradicije, mi nismo šipkejše, ampak to slabljenje prihaja od zunaj. Če si pogledamo strategijo, ki bo, upajmo, po petih letih abstinence znova prisotna, imamo jasne zahteve. Eh, želimo novo samostojno ambiciozno strategijo, želimo strategijo za jasnim akcijskim načrtom, želimo videti jasen napredek, eh, ne želimo stopati nazaj, prav tako pa ne želimo tudi videti eh, napadov na pravice žensk, želimo enakost možnosti, želimo končati vse oblike diskrimina, diskriminacije. In tako, kot je to rekla gospa komisarka, to želimo na vseh političnih področjih, ne samo na tistih, ki nam jih dodelijo, v zunani politiki, v davčni politiki, v digitalni politiki, okoljski politiki, na področju proračuna, raziskav in tako dalje in tako naprej. Gender mainstreaming zadeva vsa politična področja, zato želimo eh, biti videne in upoštevane na vseh političnih področjih. Ehm, ne želimo menjati eh, tem, kot so eh, boj proti nasilju, diskriminacija in tako naprej. In potem združevanje poklica in družine ali pa spolne pravice. Želim načeti popolnoma neko drugo temo in jo postaviti v ospredje. Ta tema je povezava med enakostjo in demokracijo demokracijo. In tu, gospa komisarka, smo na zelo pomembni točki. Mi zahtevamo, eh, da se pripravi študija, ki bo cenila eh, učinke nacionalističnih politik na gibanje eh, enakopravnosti. Zahtevamo, da se status pravic žensk vedno in posod kontinuirano raziskuje. In zlasti želimo tudi letna poročila o napredku. Enakost, enakopravnost je povezana tudi za pravno državo. In tisti, ki krši to, mora to opaziti tudi na bančnem izpisku. Prisrčna hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine Renew za dve minuti gospa Tolere. Gospa komisarka, dragi kolegi, najlepša hvala za vaša prizadevanja, za to, da bi vzpostavili to strategijo za enakopravnost spolov. Skrajni čas je za to. Po velikih pretresih, ki jih je preživela Evropska unija, je skrajni čas, da vzpostavimo enakopravnost med ženskami in pa moškimi, recimo na področju eh, zdravstva. Eh, leta 1974 je bil v moji državi legaliziran splav, ampak kljub temu v Evropi eh, še nimajo vsi dostopa do splava, pa tudi ne da ustrezne spolne vzgoje in pri splavu gre za zdravstveno vprašanje in zato bi morali biti vsi državljani Evropske unije enakopravni. Pravica oziroma oviranje pravice do reproduktivnega zdravja predstavlja kršitev temeljne pravice žensk in moških. Poleg tega moramo izkoreniniti tudi nasilje. Poznamo finančno in gospodarsko nasilje. Finančna situacija je takšna, da obstaja neenakost v osebnih dohodkih moških in uh, žensk. In to je povsem nesprejemljivo. Potrebujemo enako plačilo za enako delo, za moške, za ženske, ne glede na uh, politična prepričanja, ne glede na verska prepričanja enako plačilo za enako delo. In ženske ne morejo biti zapostavljene zgolj zaradi tega, ker rojevajo otroke. Poleg tega eh, ženske tudi niso dovolj zastopane v upravnih odborih podjetij. Potrebujemo enakopravnost eh, pri karieri. Ta strategija mora obroditi konkretne eh, sadove. In poleg tega se moramo boriti tudi proti fizičnemu nasilju. Istanbulska konvencija se je zataknila v svetu. Potrebno je najti alternativne rešitve in eh, potrebno je sprejeti direktivo, ki bo obsodila vse oblike nasilja. Poleg tega je potrebno sprejeti horizontalni pristop k tej temi. Naj zaključim z tem, da smo z paktom Simon Vej zahtevali, da bi imeli enakopravno zakonodajo v vseh državah članicah, zakonodajo, ki bi zagotavljala enakopravnost moških in žensk. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da se morate držati časa za govor. Naslednja bo Kristina Anderson in naj opomnim vse kolege, da morate spoštovati poslovnik in pravila eh, tega parlamenta in da so prepovedane vse eh, nacionalne zastavice. Govorim poslanki, ki bo spregovorila. Prosim, da takoj odstranite zastavico. Izvolite. Čenkuje. Ich nehme zur Kenntnis, dass jemljem na znanje, eh, da ima predsedstvo grozen strah pred nacionalnimi zastavicami. To se mi zdi grozno, eh, vendar eh, pa sem to sedaj odstranila. No, mi govorimo o strategiji za enakost spolov. Obstaja že enakost med spoloma, Namreč vsi smo bili enaki rojeni, moški in ženske. Tega nišče ne more zanikati. Če tudi imata ženska in moški enako vrednost, imata različna nagnjenja, slabosti in močne točke. E, moški in ženske so izpostavljeni različnim e, izzivom. E, namesto Eh, da bi govorili o eh, različnih očitkih eh, in predsotkih, zakaj se komisija ne osredotoči na to, da opogumi moške, da so moški in ženske ženske. Potem nepravičnost na delovnem mestu, bodi si za moške in ženske. Ali naj se tega ne bi lotila nacionalna podjetja? Ne, to mora biti diktat centralnega biroja EU. Pustite, da družine same odločijo, kdo pomiva posodo, vzgaja otroke, nosi denar eh, domov. Zanimalo me je, kakšen bo akcijski načrt eh, komisije, eh, kako bi naprimer naloge med mamo in očetom oblasti bolj pravično razdelili. Skratka, vredno je samo, če gre nekdo delat in to je eh, grozna diskriminacija tistih žensk, ki se zavestno odločijo za delo v družini. Ne, eh, ampak eh, vi ste trdno odločeni, da prisilite ženske, da delajo. Zanimivo pa je, da se po ženskih kvotah govori samo na najvišjih nadstropjih, kaj pa na tistih nižjih delovnih mestih. In ne pustite, da ljudje ljudje postanejo eksperimenti vaših načrtov. Prisluhnite ljudem, prisluhnite eh, njihovim predstavam o družbi in to prilagodite. Dovolite, da so ljudje spet ljudje. Hvala. Najlepša hvala in hvala lepa, da ste odstranili zastavico. Tega nisem zahtevala zaradi tega, ker bi se česa bali, ampak ker pravila veljajo za vse. Naslednja na vrsti, gospa Kunke, minuta in pol. Imate. Eh, hvala, gospa predsednica. Eh, z strategijo za enakost spolov je povezano mnogih, eh, mnoge, so povezane mnoge starije. Eh, in sicer ustrezna politika, ustrezni proračuni kot eh, zelena političarka, pa mi manjka nekaj popolnoma samoumevnega spričo današnjih izzivov in to so podnebne spremembe. Eh, mi vsi vemo, da so ženske tiste, ki so zaradi tega najbolj prizadete, zaradi podnebnih sprememb, zaradi ekonomskih in socialnih nepravičnosti. Eh, zato, da bi pariški sporazum ustrezno implementirali, eh, potrebujemo eh, enako spolov. Gospa Ursula von der Leyen, ko je postala predsednica, je rekla, da bo enako spolov popolnoma na vrhu njene agende. In potem je predstavila ta zeleni dogovor In eh, niti ene same besedice ni omenila glede enakosti spolov. In eh, komisarka, ki je eh, pristojna za enakopravnost, gospa Helena Dali, ona ni bila niti poleg prisotna v tem kolegiju. Zato smo eh, mi kot zeleni od Helene dali zahtevali dvoje in sicer, eh, da zeleni dogovor vključuje tudi enakopravnost spolov in da mora biti to jasno povedano. Dobili smo tudi pozitivne signale in veselim se že naprej pozitivnega sodelovanja s komisarko Dali. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo gospa Višnjovska. Izvolite. Za minuto gospa predsedujoča dame in gospodje enakopravnost je eno izmed temeljnih načel evropske unije nova strategija za enakopravnost spolov bi torej morala biti ambiciozna hkrati pa tudi realistična torej kako bi morali zasnovati to novo načelo potrebno se je soočati z novimi izzivi recimo boriti se je potrebno proti razliki med plačami uh, in pa uh, proti uh, pretiranemu feminizmu. Potrebno je okrepiti tiste ženske, ki skušajo povezati delovno življenje z družinskim življenjem. Tako da bomo spoštovali tudi delo, ki ga ženske opravljajo doma. Poleg tega se moramo boriti proti nasilju nad ženskami. Govorim tudi o nasilju na spletu, pornografiji in eh, trgovini z ljudmi. V Evropski uniji ženskam grozi eh, pohabljanje spolnih organov in podobno. Ne želim posegati v pristojnosti držav članic. Evropski parlament bi moral spoštovati lastno načelo. Namreč združeni smo v raznolikosti. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi skupina gue ngl in uh, gospa pereira za minuto eh, Hvala, gospa predsednica. Vsaka strategija za enakost eh, spolov Eh, mora vključevati tudi boj eh, z operevščino in socialno izključenost. Potrebni so konkretni ukrepi eh, za boj proti tem neenakostim in nepravilnostim. In moški in ženske morajo biti obravnavani enako. Enako plačilo za enako delo, enake pokojnine in enaki pogoji dela. Eh, potem dostop eh, do eh, sodstva, izobraževanje. To so tudi vse vprašanja, ki zadevajo enakopravnost spolov. Potem ehm, dopustov rojstvo otroka, ki naj bi bil stoodstotno plačan ne gre za to, da imamo samo neke izjave o namenih, ampak gre za to, da bi se ustrezno združilo poklic in družino. Potrebujemo ustrezne mehanizme, eh, možnosti v družini eh, na področju dela, zato da bi lahko dosegli zastavljene cilje. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Adinolfi za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, v tej dvorani pogosto govorimo o enakopravnosti spolov, o ženskah, ampak priznajmo si, da ni enakopravnosti med moškimi in ženskami. Ženske so pogosto ponižene, nimamo enakopravnosti spolov, tudi ne pri osebnih dohodkih. Poleg tega je zakonita tudi prostitucija namesto da bi se spopadli z tem, eh, gledamo raje drugam. Ženske eh, so v Evropi pogosto tudi žrtve suženstva in izkoriščajo jih moški. Sedaj sprejemamo pravila, ampak učinkovitejše bile sankcije eh, za tiste, ki ta pravila kršijo. Poleg tega pa se moramo osredotočiti na izobraževanje dečke je potrebno drugače vzgojiti. In eh, deklice je potrebno vzgojiti tako, eh, da bodo vedele, da ne rabijo biti odvisne od eh, nikogar. Le na ta način bomo preprečili fizično in moralno nasilje. Sedaj pa gospa Ester Sferagut za minuto. Hvala lepa, predsednica. Eh, končali smo strategijo 2016-2019 eh, za enakost eh, med spoloma. Sedaj imamo novo strategijo, ki mora biti prioriteta za svet in za parlament. Na ta način bomo izpolnili to, kar zahteva Evropa in sicer enakost vseh državljanov. To je demokratično vprašanje. Ne moremo imeti demokracije brez enakosti. To je človekova pravica in zato se moramo boriti proti razlikam med plačami, eh, razlike med diskriminacijami. Eh, in eh, zato je treba uresničiti tudi vse eh, direktive, ki to urejajo. Imamo stereotipe, ki, proti katerim se je treba boriti, če hočemo doseči to enakost. In treba je sprejeti specifične ukrepe, ki bodo dostopni, ki bodo nediskriminatorni. Vemo, da imamo tudi nasilje nad ženskami, dve od treh žensk so utrpele nasilje. In Zlasti, in tu bom končala, zlasti pa uh, je uh, treba zagotoviti, da uh, ta strategija govori tudi o um, uh, ženskah, da govori o. Um, o invalidih in da je vključujoča. Hvala. Že pa ni posebej bili jablinki. Najlepša hvala. Vesela dobi gospa Blinkevičute za minuto. Če pirmininke, prvem vse, noro pa dekoti jums. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila komisarki za prve odločitve, ki jih je sprejela na svojem novem položaju. Želim vam eh, vso srečo tudi pri sprejemu strategije za enakopravnost spolov, ki ste jo napovedali ampak predstaviti moramo tudi zelo jasno stališče glede tega, kaj želimo v tej strategiji. Potrebujemo konkretne ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. Poleg tega moramo izvesti uh, istambulsko konvencijo, bojiti se moramo proti revščini med ženskami. V uh, zadnjem sklicu smo skušali poskrbeti za uskladitev poklicnega in družinskega življenja in uspodbudili smo države članice, da naj pravilno prinesejo eh, direktivo v lastno zakonodajo. Zahtevali smo tudi eh, zmanjšanje vrzeli eh, v osebnih dohodkih in pa pokojninah. Želim si, da bi eh, mrtve črke na papirju postale eh, realnost. Najlepša hvala sedaj pa skupina eh, Renew in gospa Rodriguez Ramoš. Zelo pomembno je, da razpravljamo o tej strategiji med moškimi in ženskami, o enakosti med moškimi in ženskami in danes bolj kot kdajkoli. Vemo, da če eh, želimo zagotoviti eh, človekove pravice za vse, se moramo boriti me, za, um, pravice med, za pravice žensk, za enakost med moškimi in ženskami, boriti se moramo proti nasilju nad ženskami in bodimo jasni. Smo vključeni v Istanbulsko konvencijo, ampak 16 držav uh, uh, te konvencije niso ratificirale, ampak ne smejo nas paralizirati. Moramo delati še naprej, moramo narediti korak naprej in to na dveh ravneh. Prvič, gospa komisarka, ne moremo eh, v Evropski uniji sprejeti situacije, da nimamo nobenih podatkov o nasilju nad ženskami. Imamo uh, Eh, podatke, ki pa niso primerljivi. Ampak to je 11. člen uh, Istanbulske konvencije. Mi moramo zagotoviti uh, primerljive podatke za to, da se bo lahko ugotovilo, kakšne so dejanske številke tega nasilja. Poleg tega pa je treba to nasilje tudi imenovati in uh, to so uh, prekrški, to so zločini. Uh, Eh, in vse to je prav tako eh, vključeno v pogodbe Evropske unije. In eh, prepričana sem, da bomo delali v tej smeri in če boste delali v tej smeri, vas bo ta parlament tudi podporil. Ja, Naslednja na vrsti gospa Lici za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi, draga komisarka. Podpiramo enakopravnost spolov kot skupno vrednoto in če želimo biti dosledni, potem si moramo prizadevati za to, da bi jo vključili vse politike Evropske unije. To uh, zahteva Evropski uh, parlament, ampak eh, ne uh, kot pozitivn akt. Udeležba žensk bi lahko vodila v rast, zaradi tega je potrebno odstraniti ovire. Inštitut za enakopravnost spolov je dokazal, uh, da bi z večjo enakopravnostjo spolov eh, povečali tudi rast. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za usklajenost družinskega in poklicnega življenja. 10 milijonov dodatnih delovnih mest eh, bi eh, pridobili in bruto družbeni proizvod bi do leta 2050 zrasel za 11 odstotkov, ampak kaj je z uh, uskladitvijo poklicnega in družinskega življenja. Enakopravnost spolov je potrebno spodbujati na vseh področjih, na področju umetne inteligence, zelenega dogovora, na področju digitalne tehnologije in tako naprej. Potrebno je spremeniti eh, stare politike na tem področju, kajti računsko sodišče si bo ogledalo eh, tudi vpliv dimenzije enakopravnosti spolov na eh, evropski proračun. Leta 2021 in sicer spomladi bo izvedena revizija in videli bomo, kako bodo politike komisije von der Leyen vplivali na svet žensk. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Urtasun za minuto. Hvala lepa, gospa komisarka. Izredno dobra novica je to, da bomo končno dobili to strategijo. Nekdo je prej uh, dodal, da se je zadnja strategija iztekla leta 2019, eh, ampak pravzaprav nismo imeli nobene strategije, kar je sramota. Sedaj se bo to spremenilo. Imeli bomo uh, strategijo in to bo zares pravi feministični zagon, kar številni državljani tudi pričakujejo. Zaradi tega vas pozivam, da ste ambiciozni na različnih področjih, eh, na gospodarskem področju, na socialnem področju, pri eh, direktivi o eh, preglednosti davkov. Poleg tega si moramo prizadevati za boj proti nasilju, ratificirati je potrebno Istanbulsko konvencijo, povsem nespremljivo je, da imamo blokado v svetu, zato uh, se moramo proti temu boriti skupaj. Poleg tega pa uh, je potrebno poskrbeti za usklajevanje vseh politik uh, Evropske komisije. To mislim, da je zelo pomembno. Enakopravnost spolo namreč želimo v vseh politikah Evropske unije in tudi to je vaša odgovornost. Gospa komisarka, podpiramo vas, poskrbimo za to, da bo ta strategija drugačna. Hvala lepa. Hvala bardzo, pani pošle. Glas zabije pani posel Anželika Anna. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Angelika Moždanovska. Hvala lepa, eh, gospa komisarka, eh, gospa predsednica. Zelo dobre novice so to, da delate na strategiji eh, o enakosti med moškimi in ženskami. Govorimo o četrti industrijski revoluciji, o tehnološkem napredku, o digitalizaciji. Še vedno pa nimamo enakosti v tako pomembnem sektorju, kot je enakost med spoloma. Če bi eh, leta 2020 vse države na svetu lahko odpravili diskriminacijo, ki temelji na spolu, potem bi eh, se bruto nacionalni eh, dohodek zvišal za 6 milijard dolarjev. Ne moremo si privoščiti socialno in gospodarsko diskriminacijo proti ženskam. Ne gre samo za razliko v plačah, ne gre samo za um, revščino. Uh, Eh, imamo eh, razliko med plačami, ki predstavlja 16 odstotkov, ampak razliko med pokojninami, pa, ki predstavlja 30 odstotkov. Zelo težko je eh, imeti kariero kot ženska. Torej, revščina ne sme biti ženska v Evropski uniji. Gospa Modik, za eno minuto. Hvala lepa za besedo. V tej strategiji bi želela videti kar nekaj uh, stvari, ampak uh, osredotočila bi se na spolno zdravje. To uh, uh, pripada vsem uh, dekletom in ženskam, ne glede na politiko, na religijo, na uh, uh, prepričanje in uh, upam, da bo to tudi del uh, nove strategije. Glede uh, enakosti med spoloma in družbi. Uh, pa bi izpostavila položaj ženske na trgu dela. To uh, učinkuje na um, skrb za otroke, kdo je odgovoren za skrb uh, za otroke, kakšna skrb je na voljo. Na finskem je vlada uh, vzpostavila nov model z kvotami za moške in za ženske, ki imajo lahko tako čas eh, za skrb za otroke. In to učinkuje tudi na njihovo pokojnino. Gospod eh, Oliver ima besedo. Presidenta, dice Rita Levi Montalcini, le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hvala lepa. Ženske so se vedno morale boriti z socialnim in pa z gospodarskim bremenom. Kljub temu pa ali pa morda zaravno zaradi tega ženskam v Evropi še zmeraj niso zagotovljene vse pravice. Prizadevamo si za enakopravnost med moškimi in ženskami, ampak še zmeraj obstajajo razlike v plačilu in sicer za 16 odstotkov, da ne bomo govorili o nasilju nad ženskami. Socialne spremembe oziroma spremembe družbe so nujno potrebne zaradi tega, da bi ženske eh, lahko dobile polnopravne pravice. In zato moramo poskrbeti mi vsi, eh, naj bo to v poslovnem življenju ali pa v družinskem življenju. Nespremljivo je, da so pravice žensk tako pogosto kršene. Govorim iz osebnih izkušenj. Feminizem eh, ne pripada le ženskam, ampak celotni družbi. Pani posel Elžbieta Katažna Ukačijevska, ena minuta na vstopljenje. Hvala lepa, gospa Kačijevska, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je škoda, da v 21. stoletju eh, ženske v Evropi in po svetu trpijo zaradi neenakosti. Veseli me, komisarka, da je to ena od eh, prednostnih nalog Evropske komisije. Pripričana sem, da mora ta strategija vključiti tudi potrebe žensk eh, iz eh, različnih eh, delov držav, iz podeželja, naprimer. Eh, to so ženske, ki imajo drugačen dostop do informacij, do zdravja, do vrtcev. In ko so starejše, se te ženske soočajo s finančnimi težavami. Prav tako imamo ženske, ki imajo težave z dostopom do zdravstvene oskrbe imamo eh, ženske, ki eh, so dobro izobražene, ampak ki kljub temu nimajo um, dostopa do visokih položajev ali pa so plačane manj kot moški. V mislih imam ženske tudi, ki so žrtev sovraštva, spolnega nasilja, nasilja doma. Eh, ki so soočene z eh, izzivom, ki ga predstavlja gospodarska neodvisnost, finančna neodvisnost, ženske, ki so invalidne, ki se soočajo vsak dan z različnimi ovirami. Mi v parlamentu lahko o tem govorimo eh, eno glasno, kajti to je zelo pomembno za vse ženske v Evropski uniji. Sedaj pa še enkrat ponavljam, da uh, morate spoštovati čas, ki ga imate na voljo, kajti sicer uh, odžirate čas od tistih, ki bi želeli postaviti vprašanje uh, v okviru modrega kartona ali uh, catch the eye. Izvolite. Predsedavajoča, spoštovani. Hvala, gospod predsednika, spoštovane kolegice, spoštovani eh, kolegi, gospa komisarka. Eh, zelo me veseli, da je eh, Evropska komisija s to strategijo jasno pokazala na svoje prioritete. In sicer se to sprejema v tistem času, ko je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi zaustavili nazadovanje ženskih pravic. To pa pošilja tudi sporočilo, da Evropska unija danes ni unija enakopravnosti, solidarnosti in tolerance. Seksualne in reproduktivne pravice pravice so tisto področje, kjer je prišlo do eh, največje regresije. Eh, gre za različne oblike nasilja, za zakonsko diskriminacijo, za pomankanje spolnega izobraževanja. Vse druge prakse temelijo na eh, patriarhalnih vzorcih. Uh, uh, Z to novo strategijo pričakujem, da bo Evropska unija pokazala, da ni pozabila na svojo ulogo, e, ko gre za zaščito e, človekovih pravic in da ne bo podlegla tistim, ki nas želijo v, vrniti v temačne pretekle čase. To je naša odgovornost in na tem izpitu ne smemo in tudi ne bomo padli. Hvala lepa. Katlinček ima besedo za eno minuto. Hvala. Zelo sem vesela, da uh, slišim, da uh, Evropska unija dela na vprašanju uh, enakosti med spoloma. Naj izpostavim samo en pomemben vidik in to je nasilje proti ženskam. Ko govorimo o nasilju nad ženskami, ponavadi govorimo o. Eh, številkah, ena od eh, treh eh, žensk v Evropi. Ampak to je obraz ženske, ki je bila ehm, napadena doma, njen bivši partner jo je napadel, na to ni bila zaščitena, policija jo ni zaščitena, ni imela dostopa do zdravstvene oskrbe in minister za pravosodje. Eh, na mačarskem je eh, na to, to komentiral kot eh, histerijo in istambulska konvencija prav tako, ampak to je pogumna ženska in vrnila se bo v parlament rada bi eh, prosila komisijo, da eh, izpolne svoje obljube in da se bori proti eh, nasilju nad ženskami in da prepriča države članice Evropske unije, ki še niso ratificirali Istanbulske konvencije, da to storijo. Hvala lepa. Prosila bi, da ne bi v tem, tej uh, sejni dvorani več kazali posterjev, kajti to uh, ni dovoljeno v uh, tej dvorani. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Rajntke. Luiza Regimenti. Se upravičujem. Gospa Regimentja. Minuto in pol. Ženska je, ženska je skrivnost in uh, umetnina eh, že dolge generacije je v službi človeštva in življenja, vsakodnevno prispeva k družbi, eh, je velikodušna, ima dobro intuicijo, skrbi za družino in prispeva k družbi. In poleg tega jih zna povezati razum z čustvi in to je značilnost žensk, zaradi tega ženske razumejo svet in prispevajo k avtentičnosti človeških odnosov. Dostojanstvo v boju eh, za eh, pravice žensk je pogosto eh, tarča napadov. Emancipacija žensk se sicer krepi, eh, ampak eh, prizadevati bi si morali, da jo tudi dosežemo. In uh, sicer za vse tiste ženske, ki si prizadevajo in ki uh, upajo, da bodo lahko zaživele v enakopravnem svetu. V svetu, uh, kjer bo vladala pravičnost, kjer ne bo nasilja in kjer bo njihovo življenje uh, zaščiteno. Nasilje nad ženskami je povezano z stereotipi, z zanemarjanjem, eh, z brezčutnostjo in zaradi tega je prav, da Evropska komisija predlaga strategijo za enakopravnost žensk, ampak ta mora vsebovati jasne kriterije in pa jasen sistem nadzora. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča gospa komisarka imam kar dolg eh, seznam eh, pripomb ampak osredotočila se bom na dve ki se mi zdita posebej pomembni in sicer da potrebujemo zakonodajni predlog o razlikah med plačami in to že dolgo čakamo Naj povem, da 63 let eh, smo eh, čakali in še čakamo, da bi Evropska unija takšen zakonodajni predlog eh, uložila in na to uh, bi želeli direktivo o um, nasilju nad ženskami. Istanbulska konvencija ni dovolj. Vedno več nasilja nad ženskami uh, je v Evropski uniji in s Trumpom v ZDA, uh, Bolsonarom v Braziliji, Putinom v Rusiji. Uh, Evropska unija kljub vsem težavam je še vedno uh, upanje. Uh, za feministe vse še vedno je eh, pot svobode za eh, vse in to je možnost, ki jo imamo, da um, eh, odgovorimo na ta pričakovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Stegrut ima besedo za eno minuto. Fru talman, jaz sem izjemno hvaležna za tidigare. Zelo sem hvaležna za to, kar je bilo storjenega za ženske. In danes že eh, vidimo vedno več žensk na univerzah, na vodstvenih položajih in v socialnih medijih. Zato se mi zdi obžalovanja vredno, da še vedno obstaja takšna podoba žensk v imenu eh, enakopravnosti. Ženske so žrtve in pogosto se govori o tem, da je to diskriminacija, da so krive patriarhalne strukture. Eh, še vedno je treba postoriti nekaj več, ampak tveganje nove strategije je, da bo napačno usmerjena in da eh, bo eh, zato prišlo do več privilegijev za neko novo skupino. Potrebni so ukrepi, eh, vendar pa ne smemo stare neenakosti nadomestiti z novo, za katero smo se dolgo zauzemali, svoboda izbire in sami odločati o svojem življenju. Hvala. Głos zabierze pani poseł Elena. Hvala lepa. Elena Contura ima besedo za eno minuto. Kyrie Proedre, κύριε Επίτροπε, για να πετύχει η στρατηγική σα για την ισότητα των φύλων, πρέπει πρωτίστω να φροντίσετε να. Hvala lepa. Če želite, da bo ta strategija uspešna, boste morali zagotovili, da e, se bodo države članice angažirale v ta nov okvir z novimi smernicami, z e, ukrepi e, in zato potrebujemo. Eh, zakonodajo, ki bo obvezujoča. Prvič je treba brezpogojno eh, ratificirati, uh, eh, ratificirati uh, Istanbulsko konvencijo in vse države se morajo zavezati, da se bodo borile proti, bro, proti nasilju nad ženskami. Potrebujemo uh, Eh, jasno zavezo tudi eh, eh, k odpravi razlikam, razlik med plačami in prav tako se moramo tudi, moramo tudi odblokirati ukrepe za dostop žensk do visokih položajev, ki je, to je ukrep, ki je blokiran pred svetom že leta in leta. Eh, prav tako potrebujemo tudi jasne sankcije za eh, vse eh, tiste, ki ženske nadlegujejo in tudi na področju zdravja je treba odpraviti vse neenakosti. Hvala lepa. Gospa Rondinelli, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija in države članice se borijo za enakopravnost spolov ampak rezultati kažejo, da politike, ki smo jih sprejeli doslej, niso bile zadovoljive in zaradi tega je Evropska unija utrpela tudi gospodarsko škodo. Svet gospodarstva nikoli ni odločilno posegel v trg delovne sile, kjer je diskriminacija sistematična in se pojavlja vsak dan. Zaradi tega je izjemno pozitivna ta strategija za enakopravnost spolov upam, da bo to pripeljalo do velikih sprememb, do sprememb, kakršne eh, sta prinesli industrijska ali pa digitalna revolucija. Tej eh, strategiji moramo zagotoviti eh, tudi ustrezna finančna sredstva, tako da bomo lahko izkorenili diskriminacijo žensk na delovnem mestu kot eh, evropske inštitucije, kot civilna družba moramo storiti vse, kar je v nači moči, da eh, preprečimo tudi fizično in psihično nasilje nad ženskami. Gospoda, ali če se bo ta strategija eh, sposobna spopasti z temi izzivi, vas bomo podprli. Potrebno je zagotoviti socialno pravičnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Volš ima besedo za eno minuto. Gospa komisarka Dali, kolegi, eh, pozdravljam objavo eh, strategije o enakosti med spoloma. Eh, to je To mora biti glavna dejavnost eh, Evropske unije, to namreč predstavlja eh, naše deljene eh, vrednote in zato moramo v te vrednote vključiti tudi načelo, da nasilje nad ženskami ni sprejemljivo in tega se je treba lotiti neposredno moramo pomagati ženskam, ki so žrtve nasilja, moramo pa tudi izkoreniniti to skozi izobraževanje, eh, skozi socialni razvoj. Ženske nikoli ne smejo biti ogrožene zaradi odločitev, ki jih sprejmejo. Eh, in eh, to je ključno, če želimo eh, živo in strpno unijo. Hvala komisarki, da si za to prizadeva in rada bi tudi um, pozdravila vse moške kolege, ki nas podpirate, kajti če ne bomo skupaj delali, potem to ne bo imelo nobenega smisla. Hvala lepa. Gospa Pičerno ima besedo za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija bo čez nekaj tednov imela strategijo za enakopravnost spolov. To je dobra novica, ne, še več, to je odlična novica. Kajti v prejšnjem zakonodajnem obdobju nismo imeli takšne strategije. Zato uh, sprejemamo uh, to strategijo izjemno pozitivno, kajti Evropa je zagotovo del sveta, kjer imajo ženske največ pravic in kjer, je, kjer so razlike med spoloma najmanjše. Ampak kljub temu nas čaka še veliko dela. Če si samo ogledamo statistike, recimo razlike v plačah ali pa v pokojninah, in pa uh, smešen odstotek eh, žensk na vodilnih položajih. In v časopisih, v družbenih uh, omrežjih je veliko novic o nasilju nad ženskami, nad deklicami. To je nesprejemljivo. To ogroža našo svobodo in pa naše življenje in zaradi tega potrebujemo zavezujoče ukrepe, gospa komisarka. Uh, potrebujemo direktivo, eh, ki eh, bo eh, preprečila nasilje. Na ta način bomo lahko uvedli zavezojoče ukrepe in prekinili dramo naših kolegic, ki so žrtve patriarhalne družbe, ki so žrtve umorov in tako naprej. Hvala lepa besedo ima gospod pislar za eno minuto. Doamnă președintă, doamnă comis- Hvala lepa, gospa uh, komisarka, gospa predsedujoča. Uh, pripravil sem uh, uradni uh, govor, ampak to bom dal na stran uh, in povedal nekaj bolj posredne, neposrednega. Uh, Mnogi eh, moški mislijo, da je to povsem eh, nepomembno vprašanje, eh, ampak ženske so žrtve nasilja, verbalnega, fizičnega nasilja. Sem oče štirih hčerk in močno si prizadeva.